transport. To je zelo pomemben odbor v Evropskem parlamentu. Ta odbor lahko pozitivno vpliva na kakovost življenja vsakega posameznega evropskega državljana. Naj povem še to, da je na današnjem dnevnem redu kar nekaj točk in sicer bomo izvolili predsednika in podpredsednike tega odbora. Prav tako pa vam moram povedati, da bodo v tem odboru štirje podpredsedniki, tako kot v prejšnjem mandatu. Predlagam, da preidemo kar na izvolitev predsednika odbora oziroma predsednice. Zatem se bomo lotili še izvolitve podpredsednikov. vsaj četrtina članov odbora mora biti prisotna na zasedanju, sicer ne moremo voliti. Kvorum je bil dosežen, zato se sedaj obračam na politične skupine in jih sprašujem, kateri so kandidati. Gospod Lichtfried. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Že Eh, moram povedati, da sem malo nervozen, eh, ko sem se javil za besedo, zato ker imam prijetno nalogo, da predlagam v imenu naše politične skupine kandidata. Med nami je nekdo, ki je že na dalj časa v tem odboru, že, od, že zelo dolgo let je zelo kompetenten in eh, velik strokovnjak za promet. Bom prešel kar v angliščino. Predlagam gospoda Briana Simpsona za predsednika odbora. Domnule Simpson, akceptac kandidatura? Gospod Simpson, ali sprejemate to kandidaturo? depuse declarațiile de interes. Kolikor vem, ste predložili tudi izjavo o finančnih interesih. Glede na to, da ste edini kandidat, predlagam, da gospoda Brajna Simpsona izvolimo z aklamacijo. Čestitam, gospod predsednik. Și acum îl voi invita pe domnul Sedaj pa kar vabim novo izvoljenega predsednika odbora za transport, da prevzame predsedovanje odbora. dementia. <laughs> so the next item is the election of the vice chairs, yeah? Do we do them one at a time, yeah? yeah. Okay. Dobro, kolegice in kolegi. Naslednja točka na dnevnem redu je izvolitev podpredsednikov Štiri podpredsedniška mesta so na voljo. Najprej bomo volili prvega podpredsednika. Imamo morda kakšnega kandidata za mesto prvega podpredsednika. Matijas? Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi ti, dragi Brian, hotel čestitati, da boš predsedoval odboru za promet. Ne vem, koliko let moraš imeti, da prideš tu spredaj na to mesto. Ampak na vsak način je zelo dobro, da si od začetka zraven in mislim, da tudi mi imamo srečo, ker ti si tudi v preteklosti dokazal, da si dober eh, strokovnjak, pripravljen za dialog in zato ti iskreno čestitam v imenu poslanske skupine EPP. Hotel bi gospoda Erike sa strani Evro EPP-ja za prvega podpredsednika. Hvala lepa. Mislim, da nimamo nobenega drugega kandidata za mesto prvega podpredsednika. Ines? Samo eno pojasnilo bi rada. Ali lahko tudi nadomestni člani postanejo podpredsedniki? sem mislila, da to ni možno. Zato me zanima, ali ste spremenili pravila izključno na ta namen. Pravijo mi, da je lahko nadomestni član tudi imenovan za kandidata, ampak potem ga bo morala politična skupina potrditi kot ponopravnega člana odbora. Ne vem, kako točno to poteka. Po pravici povedano nimam pojma. Ampak pravijo mi, da je to možno. Matijas, lahko še enkrat potrdite kandidaturo? Čist na kratko, predsedujoči, predlagal bi, da danes eh, akceptiramo eh, to kandidaturo v okviru EPP-ja, pa bomo do septembra to eh, razčistili. Dobro. Mi lahko še enkrat poveš ime? Gospod Rike. Gospod Rike gospod Rike je torej predlagani kandidat, drugih kandidatov za to mesto ni. Gospod Rike je tu. Lahko torej razglasim, da je gospod Rike prvi podpredsednik, izvolili ga bomo kar z aklamacijo. Who's next? The second vice president. Is... Sedaj bomo volili drugega podpredsednika, gospod Bradburn. Kje sedite? Hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, da tudi sam čest, vam čestitam k izvolitvi. Verjamem, da bomo v času vašega predsedovanja tega odbora začenjali sestanki pravočasno. V imenu skupine konzervativcev bi gospoda Van Dalena imenovali za kandidata za drugo podpredsedniško mesto. Drugih kandidatov ni, torej gospoda Van Dalena lahko izvolimo za aklamacijo. Sedaj bomo volili tretjega podpredsednika, gospod Leitfried. Jaz sem že mal navajen na to vlogo in boste romunsko govorili. Eh, podpredsednica Eh, eh, Silvija Tikao je bila že v prejšnjem mandatu podpredsednica, predlagam njo. Kandidatka je torej gospa Tikao, drugih kandidatov ni, jo lahko torej izvolimo za klamacijo za tretjo podpredsednico. Sedaj bomo volili četrtega podpredsednika, gospod Groš. Dietra Koha predlagam. Gospod Koh je kandidat, drugih kandidatov ni, ga lahko torej izvolimo za aklamacijo. Preden dam besedo gospodu Sturksu, naj vas opomnim še na to, da današnje zasedanje predvajamo tudi preko web streaminga. Vsi sestanki odbora bodo predvajani tudi preko web streaminga. Naj pojasnim, novim članom, kako zadeva poteka. Takoj, ko vključite vaš mikrofon, se kamera obrne na vas. Vse ustanovne seje odborov se prenašajo preko web streaminga. Želel sem vas samo obvestiti, da je današnje zasedanje tudi predvajano v živo. In ko vključite vaš mikrofon, se kamera obrne na vas. Samo toliko, da boste vedeli. Toliko o web streamingu, gospod Sturks. Ehm, Hvala lepa, gospod predsednik. Skupina liberalcev in demokratov ni predstavila nobenega kandidata za mesto podpredsednika. Vseeno pa bi rad čestitev tako vam kot ostalim podpredsednikom. Mislim, da ne bo nobenih težav glede sodelovanja z vami. Verjetno bodo obstajale tudi razlike v mnenjih, ampak kljub temu bomo dobro sodelovali. Kot smo videli že v preteklih letih, zagotovo bomo dosegali tudi kompromise. Hvala. Gospod Kramer. Hotel bi, tudi jaz bi hotel v imenu Eh, politične skupine Zeleni vam in vsem podpredsednikom predsrčno čestitam. V volilni kampanji sem se naučil, da eh, odbor za promet je drugi po vrsti števila eh, sprejetih zakonov in zato želim tudi v naslednjih pet letih dosti uspeha, ker če ne bomo prišli do sprememb na področju politike prometa, potem ne bomo ničesar spremenili tudi na področju varstva odratja. Torej, želim vam izredno velik uspeh. Hvala. You, well... Hvala lepa, Michael. Naj se vam vsem prisrčno zahvalim za prijazne besede, hvala lepa tudi za izrečene čestitke. Kot sem povedal že v okviru moje politične skupine, sem, sem prišel leta 1989 kot eden najmlajših članov. Sem verjetno eden izmed članov z najdaljšim stažem v tem odboru, bi že zaradi tega lahko predsedoval temu odboru. V vsakem primeru pa mi je veliko čas, da lahko predsedujem temu odboru. Tisti, ki me poznate, veste, da sem celotno obdobje preživel v parlamentu v odboru za promet, zato ker se mi zdi, da je odbor za promet in turizem zelo pomemben. Lahko vam zagotovim, da bom kot predsednik tega odbora deloval čim bolj odprto in pošteno, kolikor je to le mogoče. Skušal bom govoriti angliško tako, kot se angliško govori na BBC-ju in ne tako, kot govorim običajno. Mi pa boste morali oprostiti, če bom vsake toliko zapadel v lankširski dialekt. Se pa veselim sodelovanja z vami vsemi. Prepričan sem, da se bo ta odbor še naprej zauzemal za spravo, za sodelovanje, za sklepanje kompromisov. Le tako bomo dosegli širši cilj, na katerega je prej že nekako namigoval Michael. Želimo zagotoviti okolju prijazen promet, učinkovit promet v celotni Evropski uniji. Veselim se že sodelovanja z vami tudi kot predsednik tega odbora. Vem, da bomo uspešni, ker vem, da boste vi, ki se ukvarjate s prometom, poskrbeli za to, da bomo uspešni. Hvala še enkrat za prijazne besede. Hvala lepa, da ste mi pokazali to čast in veselim se sodelovanja z vami. So, has anybody any idea? Bi želeli morda kaj obravnavati po točko razno? Ines? Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama ti čestitam k izvolitvi. Res si si zaslužil mesto predsednika. Pod točko razno pa bi predlagala, da odbor nadaljuje z obljubo, ki jo je dal pred volitvami. Ta obljuba pa je, da bomo povabili Petra Hudsona, ki se ukvarja z usklajevanjem na področju boja proti piratom v Somaliji. Septembra ali oktobra naj bi prišlo do najhujših dogodkov v tem območju. Zato bi bilo dobro, če bi njega povabili na sestanek odbora, da bi nam povedal, kaj se dogaja s strategijami. Komisija namreč še ni predstavila celotnega mehanizma, zato nas zanima, kako bi lahko tudi parlament nudil pomoč na tem področju. No, kar zadeva to prošnjo, sestanek koordinatorjev bo k malu na sporedu. Tako da bom predlagal tudi to, da se povabi predstavnike, ki se ukvarjajo z bojem proti piratom. Ste s tem zadovoljni? Dobro bomo vrstili tudi to točko na dnevni red. Morda še kaj pod točko razno? Če ne, potem naj vas spomnim na to, da bomo imeli sestanek odbora jutri ob devetih v zgradbi Jan, dvorana 4Q1, torej ob devetih. Temu bo potem sledil tudi sestanek koordinatorjev in sicer ob enajstih v isti dvorani. Če ni ničesar več pod točko razno, potem lahko zaključimo stanovno sejo. Hvala lepa vsem za udeležbo in še enkrat čestitke podpredsednikom k izvolitvi.